Hvala lepa, gospa Jensen za Alde. Hvala, gospod predsedujoči. In čestitke ob vaši izvoliti. Res je lepo imeti predsedujočega oziroma predsednika, ki začne pravočasno. V imenu Aldija in gospoda Kuličeka. želim povedati tudi to, kako bomo danes popovdne govorili o tem, torej kako bomo uporabili dodatnih 500, ki so v načrtu za obnovo. Številne projekte imamo tukaj, ki ne prijemajo dovolj financiranja in mislim, da moramo si prizadevati za to, da res dobimo ta denar, kot ga predvideva komisija in to je res tisti minimum. Kar zadeva EASO, Evropsko agencijo za varnost v letalstvu, no tukaj moramo zagotoviti, da če želimo razširiti področje nalog te agencije, moramo zagotoviti tudi finančna sredstva za to. Razumemo pa, da agencija mora imeti dovolj sredstev na voljo. Za skupino ALDE podporne aktivnosti za prometno politiko in pravice potnikov, no vse to je zelo pomembno za nas in zato želimo zagotoviti finančna sredstva v, pro, v zadevnih proračunskih vrsticah. Trenutno nimamo v pripravi nobenih pilotnih projektov in mogoče bi tudi to morali podrobneje preučiti kot odbor za promet. Vemo pa, da je ta postopek precej težek. Predložiti moramo predloge sprememb še pred počitnicami, če želimo glasovati o tem septembra. Torej nam verjetno tokrat to ne bo uspelo. Lahko pa rečem, da si še vedno želimo, da bi pripravili pot ob železni zavesi. Zdi se nam dober projekt in vsi smo sodelovali pri pripravi tega projekta. No, to smo mi naredili. Hvala. Hvala, gospod Jansen. Ja, na vaših mizah morate imeti tudi dosije odbora za promet in turizem in tudi dokument komisije o vseh stvarih, ki, se, ki po, zdaj potekajo. In čisto na vrhu naj bi imeli tudi Michaelov dokument o poti ob železni zavesi. In verjetno je to sicer najpomembnejši dokument, ampak ne bi želel preveč komentirati o tem. Zdaj pa Michael Kramer. Sprechene. Ne morem se zoprstaviti vsem tem čestitkam in eh, komplimentom, gospod predsedujoči. No, slišali ste že, da ALDE skupina podpira to, tudi mi podpiramo ta projekt. Imamo poročilo Lichtenberger, ki smo ga sprejeli v eh, plenarnem zasedanju za veliko večino. Ne gre samo za železniške, cestne projekte in letalski prevoz, temveč eh, gre tudi za uh, tako imenovano Iron Curtain Trail, torej to pot vzdolže eh, železne zavese. Upam, da boste eh, pravočasno lahko pripravili predloge sprememb. Konec koncev je treba vedeti, da potrebujemo dobro besedilo. Kar se deva finančna sredstva, pa bi rekel takole. Tisto, kar smo izrazili kot naš strah v preteklosti, se je tudi zgodilo. Kaj je posledica? V zadnjih letih in zadnjih desetletjih je bilo premalo denarja na voljo namenjenega eh, železniškim eh, mrežam. 20 milijard evrov je prvotno komisija namenila za obdobje 2007 do 2013 in takrat je zagotovila, da čezmene projekte lahko tudi eh, podpiramo z dodatnimi finančnimi sredstvi. Kaj je sedaj problem? nekatere, nekatere železniške poti do meja so postale zelo neuspešne, neučinkovite. Torej mislim, da moramo to 50 odstotno pospeševanje tudi s finančnimi sredstvi čezmejnih eh, projektov eh, podpreti. Na nacionalni ravni moram reči, da še nikoli nisem doživel, da je bilo šest najbolj pomembnih projektov ravno železniških. Večinoma je šlo za to, da so projekti bili usmerjeni na preusmeritev iz ceste na železnico. No, sedaj je kaj rezultat tega stanja? Nič se ni spremenilo kvota denarja je še vedno preniska in nekatere države članice enostavno niso naredile svoje domače naloge. To je treba vedeti, ampak treba je vedeti, da imamo še 8 <clears throat> milijard evrov, ki so jih hoteli naši predsedniki držav in vlad usmeriti v nekaj drugega. Rekli so, ne bomo financirali transalpsko um, železniško pot in celo vrsto drugih eh, projektov sedaj smo skrčili sredstva in zato naši projekti enostavno nikamor ne pridejo naprej in nekdo mora za to prevzeti odgovornost. Hvala lepa. Michael, prvi v tem zadnjem krogu govornikov, koordinatorjev. Je gospod Bradburn. <clears throat> Ja. Hvala. Dovolite nekaj komentarjev. Omejil se bom na proračunske vrstice, ki obravnavajo različne agencije. Tiste, ki ste že prej bili v tem odboru, veste, da nisem prav privrženec teh agencij, kajti mislim, da morajo še vedno pokazati svojo dodano vrednost. Vedno me je skrbela njihova zmožnost preživetja in sploh pomen teh agencij, zlasti agencije za varnost v letalstvu. In mislim, da mora ta agencija še pokazati, ali svoje naloge dobro opravlja. In vse od začetka delovanja te agencije ne izpolnjuje vseh teh nalog, ki jih že ima. Kaj šele, da bi razširili nabor teh nalog na druge. Potem pa še cene in stroškovna struktura. Tudi tukaj še vedno prejemam od majhnih in srednje velikih podjetij nenehno pritožbe o ogromnih stroških, ki jih morajo plačevati za certificiranje in spreminjanje majhnih letal oziroma lahkih letal. V nekaterih primerjih so se te cene povišale kar za desetkrat in mislim, da to res ni dober vzgled in dober primer in potem reči, ja, dajmo tej agenciji še nekaj več denarja. V preteklosti smo tem agencijam vedno dajali več denarja oziroma smo zahtevali od njih, da te agencije več vlagajo svoje rezerve oziroma rezervacije. In to bi bilo dobro tudi zato, da se izognejo težavam, finančnim težavam, katere lahko zaidejo. Še pet govornikov imam na svojem seznamu. In Zdaj zaključujem prijavljanje besedi. Torej zaključujem ta seznam. In prvi govornik je gospod Kok. Ja, Hvala, gospod predsedajoči tretji akcijski program za cestno provetno varnost se izteka, ciljev pa nismo dosegli. Četrti program bomo sedaj eh, spremali, ampak eh, finančnih sredstev nimamo dovolj na voljo. Ampak vseeno, raziskave na tem področju, kar zadeva infrastrukturo, logistiko in tako naprej, je treba nadaljevati. Hvala. Thanks, Dieter. Mrs. Hvala, Dieter señora presidenta sí en primer lugar desde luego estoy de acuerdo absolutamente con la conclusión del señor kohlek. najprej v celoti se strinjam z gospodom kohlekom da ne sprejemamo nobenega zmanjšanja financiranja sploh ne v tej situaciji v kateri smo kar zadeva programe tenta. ta odbor je namreč vedno govoril da želimo ponovno poudariti projekte TNT. In pogledati si moramo tudi izvajalske agencije za vse evropska prometna omrežja in komisija naj pove, kako naj potem ta agencija deluje v prihodnje. Kar pa zadeva Marko Polo, mogoče bi nam lahko razložili, kako naj popravimo sedanje stanje, ki je že tako slabo, tudi kar zadeva multimodalnost moramo pogledati, kako naj izboljšamo medsebojne povezave med projekti. Pri pilotnih projektih, tudi ti so bili omenjeni, tukaj bi moral gospod Količek bolj podrobno pogledati pilotne projekte na področju turizma. Poleg tega pa gospod Simpson. Včeraj smo videli, da smo odbor za promet in turizem, ampak ne govorimo prav veliko o turizmu. Upam, da bomo v prihodnje imeli več razumevanja tudi za turizem. Razumemo, da je breme dela na nas že tako veliko, ampak upam, da bomo v prihodnje bolj poudarjali tudi turizem. In gospod Količek bi to lahko bolj poudaril v svojem poročilu. Glede Evropske agencije za varnost v letalstvu, tukaj moramo dobiti pojasnilo strani komisije. Namreč ne vemo točno, kaj se dogaja in nekdo nam mora to povedati. Vemo, da prihaja do težav, mogoče zaradi pomankanja osebja ne izpolnjujejo vseh svojih nalog. Kar pa zadeva Evropska Agencija za pomorsko varnost ali EMSA. Zakaj imamo take diskrepance med dodeljenimi sredstvi in obveznostmi? Mogoče nam lahko poveste tudi kaj več o tem. Mislim, da lahko zagotovim vsem članom tega odbora, da razumem, kaj pomeni naziv tega odbora. In zdaj gospa Foster hvala gospod predsednik in čestitam za izvolitev predsednika in k temu, da so vas povišali v rangu. Glede EASE, e, Evropske agencije za varnost v letalstvu, ne vem, če je prav, da se poveča financiranje te agencije, ampak mislim, da je jasno iz tega, kar je povedal že kolega Phil Bradbourne. Če obstajajo problemi, jih moramo razrešiti. To mora biti neodvisna agencija in ne sme biti odvisna samo od zunanjih finančnih sredstev. Gre za regulatorno agencijo, ki ureja varnost v letalstvu. In tukaj je nekaj vprašanj, ki se porajajo. Pritiski na proračun pa kažejo tudi na to, da želi agencija prevzeti nove obveznosti, nove naloge. Ne bom govorila o tem, ali je to prav ali ne, ampak jasno je, da proizvajalci v Evropi imajo pomislike v zvezi s tem. Enako velja tudi za druge agencije, s katerimi sodelujemo. Mislim, da je primerno, da ta odbor vodi razpravo o tem. Ne pravim namreč, da parlament in Evropska unija, da sta tista, ki naj zagotovi vas denar za to agencijo, ampak vseeno si moramo pogledati, kako ta agencija deluje. Ne samo kratkoročno, ampak tudi pri, kako bi delovala dolgoročno, če bi dobila nove naloge saj mora delovati tako, da bomo vsi zadovoljni z njo. In še zadnji komentar. Majhne in srednje velika podjetja se nahajajo v težkem položaju in tudi to moramo upoštevati. Hvala. Še trije govorniki so na mojem seznamu. Gospa Lichtenberger najprej. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo nekaj v zvezi z upravičenostjo vseevropskih omrežij. Očitno je upravičenost, ki je bila zasnovana na eh, učinkovitosti, uspešnosti in prijaznosti okolju, postala nepomembna. Eh, Sedaj govorimo samo o tem, kaj eh, je smisel določenega projekta. Če gre za smisel nekega projekta, potem ga peljemo naprej, če pa ne, pa ga opustimo in morda eh, investiramo bolj v visoke gradnje, torej v infrastrukturo. Drugič, celo vrsto finančnih sredstev so črtali, da ne rečem, bomo črtali. Zakaj? Zato, ker enostavno države članice niso pripravljene sofinancirati iz svojih proračunov nekatere projekte. To se mi zdi, da je obsojanja vredno. Konec koncev ne gre za neka zaznano pomankljivost, temveč gre za dejstvo, trdo dejstvo. Za nekatere projekte bi države želele imeti denar, ampak enostavno za nje ne izpolnjujo uh, eh, vseh uh, pogojev in brez teh pogojev enostavno ne morejo dobiti sredstev. In upam, da z nespoštovanjem teh eh, pogojev ne bomo začeli z novimi škandali. Kar zadeva Marko Polo, mislim, da če že govorimo o pozitivnih plateh eh, Marka Pola in če morda poudarjamo tudi slabosti, potem je treba vedeti, kakšno je razmerje med njimi kar zadeva turizem. Tudi tukaj se strinjam, da je treba o tem razpravljati. Naprimer, eno razpravo bi lahko imeli, ki smo jo že imeli na plenarnem zasedanju. Gre za špansko nepremičninsko uh, afero, bi lahko rekli, kajti to ima tudi vpliv na turizem in na turiste iz uh, cele vrste držav članic. To je treba preučiti, tudi zato, ker takšnega eh, popačenja nepremičninskega trga nimamo samo v Španiji, temveč tudi v celi vrsti drugih držav. In konec koncev gre za eh, temeljno, temeljni problem v turizmu. Kar zadeva zračno varnost, mislim, da se moramo kmalo začeti pogovarjati o blacklistah, torej o črnih seznamih. In, eh, Konec koncev bi morali tudi za uh, večjo prometno varnost v zračnem prometu poskrbeti za dodatna sredstva. Hvala, Eva. In naslednji je gospod Grandes Pascual. In mislim, da sem tokrat pravilno izgovoril to ime. Simpson, enhorabuena por su nueva responsabilidad. Hvala lepa, gospod Simpson, in čestitam k izvolitvi. Zagotovo boste dosegli uravnotežene razprave. Dovolite nekaj pripomp. V našem pripravljalnem delu zaostajamo pri nekaterih projektih. Tukaj pa moramo biti bolj strogi, zlasti ko gre za znižanje dodeljenih sredstev. Manj kot 18 milijard evrov v proračunu. In mislim, da moramo zagotoviti, da bomo financiranje prijemali na vzdržen način za projekte, kot je multimodalni transport v Španiji in na Portugalskem. In mislim, da nimamo dovolj naložb za leto 2010, tudi zato, ker ni prihodkov. Glede agencije za pomorsko varnost. Tudi jaz menim, da je škoda, da so se proračunska sredstva zmanjšala. Kljub temu, da imamo večletni program delovanja te agencije, povedati moramo, da potrebujemo denar, če naj agencija pravilno deluje in ker nima dovolj denarja, zaostaja pri izvajanju svojih nalog. Hvala. In zdaj je gospod Tika. Uh, vreau să mă refer la um, rețeaua TNT. Uh, din păcate... Hvala. V svezi s, s evropskim prometnim omrežjem ali TNT. V številnih drugih projektih prav tako prihaja do zamud in Te zamude povišujejo stroške. Dejstvo, da se ne zagotavlja dovolj denarja tem projektom, še povečuje skupne stroške pri izvajanju projektov, ki so del vseevropskega prometnega omrežja. Na to moramo gledati iz širše perspektive. Pri tem moramo upoštevati prihodnje širitve mreže ali omrežja. Danes popovdne bo odbor za nadzor proračuna govoril o odločitvi Evropske komisije glede projektov, ki naj se financirajo iz proračuna za TNT za leto 2009. Govorimo o proračunu ene milijarde evrov. Kar zadeva pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, obžalujem dejstvo, da so se zmanjšali zneski za varno parkiranje. Evropa mora še veliko narediti na tem področju. Prosili smo za povečanje dodeljenih proračunskih sredstev in za razširitev tistih področji, ki se nanašajo na počivališča za tovornjake. V tem osnutku proračuna pa vidimo, da se je ta znesek znižal. Kar zadeva pomorski promet, res je, Marko Polo moramo bolj spodbujati in promovirati. Proračun na tem področju mora biti v ospredju naše pozornosti in v ospredju evropske prometne politike. Tudi Donava bi morala biti bolj prednostno obravnavana. Upam, da bo v tem sklicu Evropski parlament uspel oblikovati neko mestno skupino za promocijo Donave. In še zadnja pripomba. Žal mi je, da kar zadeva odlične turistične destinacije tudi na tem območju, no tudi tu osnutek proračuna ne zagotavlja nobenih sredstev, da bi se promovirala te destinacije. Gospod predsednik, eh, prišel sem zgodaj in to je cena, ki jo plačaš, če prideš prezgodaj. Vsekakor bi vam rad čestital za imenovanje oziroma za izvolitev. Uh, ampak bom eh, zauzel stališče do določenih eh, vprašanj, ki so jih izpostavili vaši kolegi. Prepričan sem pa, da bo ostale, ostala vprašanja v detaljih na ta vprašanja odgovorili moji kolegi. In torej, vendar vsekakor oseba, ki je odgovorna za proračun, ni tukaj prisotna. Vsekakor začnimo z dobrimi novicami. In sicer uh, v teh letih smo sodelovali, da in si prizadevali, da bi Marko Polo postal res uspešen program. Sedaj pa smo se znašli torej, v situaciji, da je Marko Polo veliko bolje razvit projekt in veliko bolje se izvaja kot uh, v preteklosti. Zdi se torej, da je Marko Polo projekt, ki v preteklosti ni deloval najbolje, sedaj pa smo se znašli v situaciji, da bi program dobro deloval, vendar nam primankuje denarja. To pa je samo kot o, informacija, vendar se bomo na to vprašanje še vrnili. Vsekakor je to o, zelo tesno povezano tudi z dejavnostmi iz izvajalske agencije, ki skrbi za to, da, se, o, e, da postane program bolj prepoznaven, da se bolje razširi. Kar zadeva vprašanje financiranja uh, vse evropskih mrež. Mislim, da sta in ko komisija in parlament tukaj soglasna, lahko torej rečem samo, da seveda tudi nam je žal, da nismo dobili proračunskih sredstev in se pač moramo znajti s temi sredstvi, ki jih imamo sedaj na voljo. In pozneje bom imel možnost poročati tudi, oziroma vam nekaj več povedati o eh, programu za oživitev gospodarstva in 5. 100 milijonov, ki smo jih že eh, za proračunska sredstva namenili. Kar zadeva agencijo EASA, um, bi rekel, da bi, ker je to resno vprašanje, eh, bi se to vprašanje zaslužilo malo daljšo razpravo. Pravilno ste izpostavili, da imamo dve različni usmeritvi tukaj ima, ali bo to res regulatorna agencija, ki je javno financirana in skrbi za varnost, ali pa bomo ustanovili agencijo, ki se bo financirala iz pristojbin oziroma uh, in članevin. In uh, jaz menim, da bo najboljše rešitev, da imamo mešano agencijo, ki bo, se bo financirala tako iz nekih pristojbin in članevin in iz javnih sredstev. Gospa Uh, Ajala je omenila pomembno vprašanje nesreč na tem področju in na to se bom še vrnil, ko bom predstavil politike za prihodnost, ker sem prepričan, da moramo za uh, ureditev oziroma ureditev preiskovanja nesreč pripraviti dodatne predpise. To so pač nekatere vprašanja, morda bi samo še na eno vprašanje odgovoril, ki ga je izpostavila gospod Tikal. Uh, imamo pristojnost, da se kot agencija ukvarjamo uh, z Donavo v vseh, različne, vseh različnih uh, področjih. To je za nas zelo pomembno vprašanje. Imamo že koordinatorja za kopensko plovbo in torej skrbi tudi za Donavo, vendar se zavedam tudi, da imamo v naslednjih mesecih in letih nalogo, da pripravimo veliko bolj celovito strategijo za področje Donave, tako kot smo že naredili za Balske države, za Balsko morje in za Sredozemsko morje. To je to vse. To bi bilo vse za enkrat, gospod predsednik. Hvala. Gospod Rojte, tudi mi se, mi skrbimo za Donavo, vsem nam je všeč Donava. Dobro, kolegice in kolegi, se opravičujem ja, lahko bi morda pol poglobljeno obravnavali določene, določene vprašanja, ki zadevajo proračun um, pač eh, v teh eh, stvarih, ki jih tukaj razpravljamo, predvsem kar zadeva na načrt za oživitev gospodarstva. Ali lahko o tem obširneje razpravljamo? Ja, bo, bo to upoštevano. Končni rok za uložitev predlog sprememb je 14. august, torej prav sredi vašega dopustov. Prepričan sem, da boste vsi močno se ukvarjali z, in boste delali na proračunu, kjerkoli že boste. Sestanek odbora za promet je predviden za 2. september in tukaj naj bi to sprejeli na odboru bi v drugem, na drugem srečanju v septembru in potem bi to bilo uvršeno na plenarno zasedanje v oktobru. Tako da si lahko zapišete te roke. Torej, predložitev predlogov spremembe 14. august, prva razprava 2. septembra, sprejetje v odboru drugo srečanje v septembru in potem na plenarki v oktobru. Naj še izpostavim da so trije naši člani, gospod Bradbar, gospod Foster, izpostavljam, da smo gospoda Gudala, um, izvršnega direktorja IAS-e e na naš uh, sestanek v septembru, tako da si tudi to, uh, eh, vse pač pripravite na sestan sestanek, pripravite vprašanja, prepričan sem, da boste imeli ogromno vprašanj zanj. Najlepša hvala za to. In naslednja točka na dnevnem redu so inteligentni prometni sistemi, predstavitev pač stanja, gospod Jensen je poročevalka izvolite. Um, jaz ga facelim let. Hvala, gospod predsednik. Zelo nakratko bom povedala o stanju na tem področju, na, torej na vprašanju inteligentnih prometnih sistemov. Ta izraz vključuje celo vrsto različnih elementov, uporabljajo se nove komunikacijske tehnologije, da se zagotovi večja varnost v prometu, pa tudi, da se zagotovi, da bo promet okolju bolj prijazen. Inteligentni prometni sistemi v programu komisije se pač predvideva, da se uporabljajo ti sistemi veliko bolj, eh, kot se uporabljajo sedaj v cestnem prometu, da se tudi odkrijejo, kako bi se lahko različni prevozni prometni sistemi kombinirali. Program je komisija sprožila konec leta 2008, spomladi smo to obravnavali v parlamentu in smo odobrili ta projekt. imamo dva različna pristopa in sicer šest različnih področji, na katerih moramo delovati. In tukaj lahko nekako prepri, imamo tukaj eh, seznam vseh dejavnosti, ki, se, ki že potekajo, naprimer eh, priprava podatkov, ki naj bi se pošiljali potnikom oziroma voznikom. Pri tem pa eh, se razmišlja tudi o tem, da bi se avtomobili opremili z varnostno opremo, da bi bil promet varnejši, da bi se v teh napravah tudi shranjevali podatki. Nimamo torej, eh, sistemov za nadzor, ampak skrbimo tudi istočasno za varstvo podatkov. Stališče parlamenta do Eh, pobude komisije je, da bi radi videli, da se sprejme direktiva. To pomeni, da bi države članice lahko se obvezale, da dosežejo določen napredek na tem področju in prav tukaj prihaja do razhajanja med svetom in večino držav članic in sicer jaboko spora je, do kakšne mere naj bi te usmeritve bile obvezujoče. Komisija je omenila celo vrsto posvetovanj in srečanj z različnimi interesnimi skupinami in po teh razpravah se je izpostavilo, veliko vprašanje vsi so izpostavili, da kaj lahko dejansko naredimo, da nekako pospešimo ta proces eh, uvajanja inteligentnih prometnih sistemov. In tukaj imamo vprašanje mm, jajca in kokoši, torej kje naj se kaj začne. Če si ogledamo uh, vprašanje inteligentnih prometnih sistemov, potrebujemo opremo na obcestah, ki lahko komunicira z avtomobili, torej potrebujemo sistem oddajnikov in prejemnikov, ampak vprašanje je tudi, če moramo prej namestiti opreme uh, opremo v avtomobile, preden opremimo ceste. In torej, kaj je bilo prej? Jajce, leko koš, kaj bomo naredili, kdo bo prvi začel? In zato smo od vseh eh, deležnikov slišali, da se morajo najprej določiti enotni standardi, moramo zagotoviti, da je sodelovanje na prvem mestu, da se lahko dogovorimo za standarde, da lahko ta projekt sploh sprožimo. Torej, Eh, najprej se moramo dogovoriti za direktivo. Celoten namen tega akcijskega načrta, ki ga moramo tudi dodelati, je prav ta, da preučimo, kaj hočemo imeti, kakšne, kaj, o, o tem se moramo dogovoriti v, na odboru in potem se dogovoriti oziroma pregledati, kakšne standarde lahko na tej poskusni obdobju izberemo. V parlamentu smo skušali zagotoviti, da bi področja, na katerih lahko določimo standarde, da se pač izberejo, da se ustanovi odbor, ki preu, naj bi preučil vprašanja uh, Eh, standardov, ker je to specifično vprašanje in je tesno povezano um, z akcijskim načrtom. To ne pomeni, da je dobila komisija mm, blanko nalog, da lahko dela kar hoče, da preprosto naložim državam članicam, um, katerih in prepusti državam članicam, da izberejo same svoj uh, standard, ampak tukaj ustvarjamo dodatno jasnost. Vse skupaj pa spremlja določena stopnja živčnosti, ker v komisiji so zaskrbljeni, koliko bo to dejansko stalo, ker morajo tudi države članice to prevzeti in same to plačati. Obstaja pa dodatno vprašanje, če sploh uh, moram, se moramo med sebojno obvezati, da nekaj naredimo, ali pa lahko to naredimo kot, uh, da, to, da pač podpišemo nek uh, memorandum in imamo nek um, bolj mehek pristop do tega tega. Tako češko kot švedsko predsedstvo sta se, sta se obvezali, da boste več energije namenili temu vprašanju in če se ukvarjamo s tem vprašanjem, bi morali res pogledati, kako lahko ločimo vprašanje na določenih področjih in pripravljanje podatkov, naprimer, se lahko dela po določenih enotnih standardih, enotnih, enotnih pravilih, ostale stvari pa nekako bi lahko uvajali bolj na prostovoljni uh, bazi. In torej, jaz bi tukaj rada videla, da, da se dogovorimo, da dosežemo soglasje, morda bi danes na sestanku koordinatorjev se lahko nekaj dodatnega zmenili in predlagam, da na osnovi tega, kar smo sprejeli na plenarnem zasedanju tukaj v parlamentu, bi lahko začeli neformalne pogovore s svetom. In švedsko predsedstvo je hotelo doseči dokaj hitro uh, soglasje v fazi drugega branja in torej lahko bi dosegli soglasje med parlamentom in svetom in to bi lahko postavalo prvo branje v svetu. To pomeni, da bi lahko soglasje dosegli dokaj hitro. Ne vem, koliko je to realistično, koliko je to izvedljivo, vendar če si to gledamo z vidika odbora in koordinatorjev, je to zagotovo cilj, za katerega se lahko potegujemo. In če to oziroma to delo in ta pogajanja, za to lahko skrbim jaz, pa tudi v sodelovanju z eh, poročevalci iz Usenci iz ostalih eh, političnih skupin in potem bom poročala odboru o tem, kaj smo že dosegli. Torej v prihodnosti bomo samo delovali naprej na tem, kar je parlament v prejšnjem sklicu že sprejel in bomo začeli pač pogajanja na osnovi tega, kar je že doseženo. Hvala. Ja, koordinatorji bojo dejansko razpravljali o tem, kar si omenila in tudi o prvem branju oziroma o zakonskem instrumentu, ki je že v prvem branju in tem, kar bomo še delali v prihodnosti. O tem bomo razpravljali po tem sestanku, torej bo, boš odgovor dobila kar uh, hitro, moram reči. Groš, PPA. Gospod Groš za skupino Ljudsko stranke. Gospod predsednik, nekaj v zvezi s postopkom najprej. Nisem sicer človek, ki ustraja na uh, paragrafih, ampak mislim, da nam je, mora biti jasno, da tista poročila, ki so bila v prvi obravnavi sprejeta, mora sprejeti tudi naš odbor. To vsem članicam in članom, uh, ki se tega ne zavedajo, uh, hočem povedati. Uh, to, da je to poročilo oziroma poročilo o stanju gospe Jensen danes na dnevnem redu, se mi zdi, da je treba pretvoriti v vprašanje v tem našem odboru. Namreč kakšno vprašanje? Bomo to poročilo uh, sprejeli tudi tukaj? in ga potem dali v nadaljni postopek. In če je temu tako, potem seveda morajo tudi poročevalci v senci takoj začeti razpravo o tem s švedskim predsedstvom. Torej, ti poročevalci v senci bi morali takoj biti vključeni v postopek. Toliko o tem postopku, sicer pa kar zadeva vsebino, mislim, da velja uh, enak postopek za vse dru, vsa druga poročila. No sedaj pa res k vsebini. Mislim, da lahko to poročilo parlament eh, podpre, zlasti predloge v njem. Seveda poznamo nekatere pomisleke na tem področju, ampak nasplošno bi lahko rekli takole. Kar zadeva sodobne tehnologije. Te je treba uporabiti prvič, da bomo pospeševali varnost, to je pomembno sporočilo, in drugič, zato, da bi ti inteligentni prometni sistemi pripeljali tudi do ukrepov za varstvo okolja. No, natačne podatke o tem bomo tudi še dobili. In tretjič, kar zadeva varstvo podatkov, bi rekel takole, sedanje stanje seveda zahteva eh, koordinacijo, usklajevanje eh, stališč med državami članicami in morda bi se bilo najprej treba osredotočiti na tehnične vidike, namreč eh, na to, da lahko že obstoječe možnosti, tehnološke in drugačne, izkoristimo. In na zadnje, ko gre za varovana parkirišča za tovorna vozila, mislim, da moramo to delo vključiti tudi v delo na področju inteligentnih prometnih sistemov. Mi v odboru bi morali biti neke vrste eh, most med tistim, kar ugotavljamo v teoriji in eh, tistim, kar potem uvajamo v prakso. To ne velja samo za ITS-e, mi smo lahko tudi most eh, do odbora za proračun, pa tudi do drugih eh, odborov, kajti vemo, da tudi odbor, drugi odbori se ukvarjajo z celo vrsto prometnih eh, problemov. Največji problem s tem v zvezi je pomankanje varovanih parkirišč za tovorna vozila. Mislim, da moramo zahtevati, da to, kar je Eh, težišče našega dela, mora postati prednostna naloga tudi za ostale odbore in zlasti države članice. Torej, pozdravljam to poročilo in delo gospe Jensen. Mislim, da lahko v tem odboru uh, kar hitro končamo z uh, delom na tem dosjeju in upam, da ga bo predsednik tudi tako obravnaval. Hvala. Thanks, Martin. Ja. Hvala, Martin. Ja, sledil bom konsenzu, ki ga dosežemo tukaj. Torej, če uh, bomo uspeli prvih 5-6 dosejev v prvem branju dati skozi, bom veseljem bom to peljal naprej, da uvedem, da bomo tudi vse spremembe in potem bomo imeli v času uh, v tem oboru, da nekako podpremo vse te spremembe. Um, z veseljem, zelo bi vsem bom, če bomo v koncu razprave lahko sprejeli to. Hvala, gospod predsednik. Tudi v zvezi s postopkom. Mislim, da moramo ta predlog podpreti. Sedaj imamo pet, šest poročil, ki so bila že uh, končana, pod, ki jih je uh, pravzaprav odbor v preteklosti že podprl parlament v prejšnjem sklicu jih je podporil in uh, gre za poročila, ki so jih pripravljali celo vrsto let, zato ne vem, zakaj bi jih sedaj mi na novo odpirali. Mislim, da moramo uh, poročila kolegic in kolegov iz prejšnjega uh, mandata prevzeti, podpreti. To velja pravzaprav za vsa poročila. Če pa so v zvezi z njimi še želje za predloge sprememb, potem je pač to treba narediti v drugi obravnavi. To mislim, da je dobra rešitev. Strinjam se s kolegico Jensen, da bi morali to konkretno poročilo dobiti in vključiti v tako imenovan early second agreement, torej v eh, zgodnje drugo obravnavo in sporazum o tem. Mislim, da je poročevalka in eh, poročevalci v senci eh, tukaj že zastavila dobro delo. Tudi pri mojem poročilu o agenciji EASA sem uh, poskušal narediti vse, kar se da, vendar po treh predsedstvih uh, svetu Evropske unije in uh, menjavi Evropskega parlamenta še vedno nisem na koncu tega postopka. No, še nekaj bi rekel. Dve stvari sta pomembni. Prvič, Bolj intenzivno, ko povežemo vse udeležence v prometu, večja je možnost ugotoviti, kaj so naredili, kje so bili, kako so peljali, kako hitro, kje in tako naprej. To je sicer smiselno, ko gre za prometno varnost in tekoč promet, vendar mislim, da tukaj potrebujemo zelo visoko raven varstva podatkov. Druga stvar ti sistemi bodo morda zelo, zelo dragi, zato je treba paziti na to, da ni edini, eh, ki bo moral nositi stroške, končni uporabnik. Ali eh, pa naj grejo eh, za lastnike in voznike tovornih vozil, ali pa zlasti tiste, ki se vsak dan vozijo na delo in z dela, kajti ti bodo morali uporabljati tudi te sisteme. Hvala. Za zelene, gospod Richtenberg. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi priporočila, da delamo tako, kot je bilo predlagano. Namreč, da poročila iz prejšnjega sklica Evropskega parlamenta na nek način globalno verificiramo, da ne bomo vsakokrat začeli delati znova. Mislim, da je to možno. Drugo, kar zadeva vsebino sama sem prebrala vrsto zanimivih študij o tem in mislim, da moramo nekatere dejavnike v tej razpravi eh, bolj poudariti. Nekatere prometno-psihološke študije, naprimer, kažejo jasno naslednje. Več varnostnih ukrepov je ugrajenih v vozilo, bolj tvegano vozi voznik. Tukaj so dejstva. Vsakdo, ki ima ABS, vozi bolj tvegano, kakor tisti, ki nima ABS sistema v vozilu. Torej, eh, na nek način pozitivne učinke teh tehničnih eh, rešitev pokvarijo v navednicah vozniki. Morda bi torej, ko bomo inteligentne prometne sisteme bolj uvali, eh, istočasno morali povezati z usposabljanjem voznikov, da bodo inteligentno lahko inteligentne sisteme uporabljali. Torej, to podatki in eh, dejstva kažejo. Mislim, da je to treba vedeti, preden se bodo države članice lotile velikih stroškov uh, investiranja v te inteligentne prometne sisteme in preden bomo posameznega končnega uporažnika obremenili s tem. Ne smemo pozabiti, da je zadnji cilj večja prometna varnost. Še nekaj mislim, da je varno. Važno, oprostite. Ko gre za varstvo podatkov, je treba upoštevati eh, dejstvo, da je to osnovna zahteva, osnovna premisa. Če ne bomo iz tega izhajali, kajti ne pozabite, da bodo države članice morda tukaj nasprotovale prevelikim, preveč zahtevnim, predragim uh, ukrepom glede na stroške, te infrastrukture in glede na to, kako težko je dolgoročno zagotoviti eh, varnost eh, podatkov. No, to je kolegica Zender v poročilu o cross-border enforcement že poudarila. Namreč, če ne bomo imeli čezmenega kazenskega pregona za kršilce v cestnem prometu, ne bomo ničesar naredili. In žal je tukaj svet nas pustil na cedilu. Torej, absolutno je treba zagotoviti usposabljanje za voznike, treba je zagotoviti zelo visoko stopnjo varstva podatkov. Če pa tega ne moremo zagotoviti, se vprašamo, ali bo sploh eh, vredno vlagati v to zahtevno in drago infrastrukturo. Vsak, eh, vsaka enačba stroški koristi, vsak premislek, ali je to sploh smiselno, mora izhajati iz teh dveh zahtev. Torej, moramo se vprašati, kaj je smiselno, kje bomo neke koristi imeli, kje je možno zagotoviti varstvo podatkov. Šele potem bomo lahko prepričali države članice, da ukrepajo. Hvala. Hvala, Eva. Ja, je, imamo rešitev za vse to. Imenuje se inteligentni voznik. Ja, to bi bilo zelo zanimivo, če bi o tem res govorili. Mrs. Ticker. domnule președinte vreau să mulțumesc doamnei jensen pentru prezentarea făcută. Zelo dobro sva sodelovali in prepričana sem, da poleg vprašanj varnosti v cestnem premetu in okoljskih vprašanj bi bilo prav tako pametno in pomembno, ker že govorimo o inteligentnih prometnih sistemih v cestnem prometu bi bilo dobro pomisliti za na umestnike, eh, ki bi povezovali to z drugimi prevoznimi sistemi in, eh, in da se uredi tudi mobilnost v mestih. Ne bi se smeli tudi torej ukvarjati ta samo sredstvi, ki so namenjene za to iz uh, sredstev za ten te, ker moramo reči, da so se sredstva v letih eh, eh, postopno povečevala in sem tudi prepričana, da imamo tukaj še eno drugo pomembno vprašanje in svet bi tukaj moral odigrati bistveno vlogo. In sicer se bo moral pogajati z državami članicami in vsaki državi članici tudi izpostaviti, da bi leta da je 2010 morali imeti umestni pregled eh, v dejanske uporabe strukturnih eh, skladov. Prepričana sem, da bi lahko prav sredstva iz strukturnih skladov lahko uporabili za izboljšavo mobilnosti v mestih in v, tako uvedli tudi inteligentne prometne sisteme. Skupina socialistov je že v preteklosti izpostavljala potrebo po boljši povezavi med različnimi eh, transportnimi sistemi in prepričana sem, da bodo to zamisel še v prihodnosti tudi podarili. Hvala. Hvala za komisijo. Imam tukaj gospoda Karamicosa in mu predajam besedo. Vse sem že vedel, da bom to narobe izgovoril, ampak vsekakor. In sem tudi vaje, vadil med tem, ko so govorili, ampak vsekakor minijo. Gospod Kalamicos, izvolite. Najlepša hvala, gospod. Uh, predsednik, zahvaljujem se tudi poročevalki za dobro predstavitev današnje situacije. Dejstvo je, da bi te stvari morali nekako spraviti naprej in um, prizadevanje za zgodni eh, dogovor v drugi fazi bi bil dober, ampak vprašanje je, če bomo to dosegli. Pomembno pa je tukaj, vsaj meni se tako zdi, da moramo upoštevati vse, kar se je v parlamentu že doseglo, In imeli ste pač ogromno dela, zunanja posvetovanja, veliko razprav je bilo, vse različne strani so izpostavile svoje stališče do uh, tega, kar uh, je bilo sprejeto in mislim, da je prišlo do nesporazuma, kaj v, nek, v svetu in sedaj skušamo to razjasniti. In vsa uh, eh, obstaja neka krožijo govorice, da hočemo v komisiji imeti nek eh, bjanko ček, da sami sprejemamo odločitve. Ampak tem ni res. V prvi fazi je uh, Eh, svet sprejel eh, sklepe marca letos in to, s tem so se pripravili nekako istočnice za akcijski načrt in manevrski prostor je bil tukaj omejen. Potem smo šli naprej in smo skušali doseči dogovor tako z javnim sektorjem in eh, zasebnim sektorjem in to je pot, ki jo moramo še zasledovati, ker smo to že počeli z drugimi vrstami prometa, tako z železniškim, pomorskim, rečnim prometom. Na eni strani smo imeli, torej, pripravili zakon zakonodaje, potem standardizacijo in potem financiranje. In na osnovi tega pristopa smo tudi ta pristop tako začeli, tako izvajali, da um, so se potem, vsled tega postopka so se potem postavili sistemi tako um, na obalah, um, mori v Evropi, na obalah reke in ob uh, železniških uh, progah. In pred 15 leti smo, gospod predsednik, začeli ta uh, proces. In še do danes nimamo tega sistema povsem eh, uresničenega, izvedenega, imamo samo take majhne enklave, oktoke, kjer je to narejeno. In torej, če hočemo eh, izboljšati varnost v cestnem prometu in eh, uvesti te eh, inteligentne prometne sisteme, potem moramo eh, to dosledno razviti, eh, postaviti istočnice, tudi industrija, zasebni sektor bo iz tega dobil veliko, vendar moramo mi zakonodajno plat urediti, ker ne, ne moramo tega prepustiti samo pobudi industrije. Pomembno je torej, da se določijo specifikacije za minimalno raven storitev, da poskrbimo, da stvari pospešteno se izvajajo v Evropi, tako da vozniki ali poklicni vozniki ali mi kot osebni vozniki imamo zagotovljene minimalno raven storitev, da se izognemo prometnim konicam oziroma zastojem. In torej Mi smo eh, na komisiji se, kot vidite, skušali eh, takoj dogovoriti že s parlamentom in svetom, da se to dosege, ampak naj vam povem še enkrat, 15 let, 15 let smo porabili, eh, da se izboljša promet, ki je zelo pomemben za naše državljane, za naše gospodarstvo, ker je to zelo pomemben trg in če mi Evropi dokažemo, da uh, smo sposobni to narediti, potem bomo imeli tudi dodatne zmogljivosti, ki to dokazujejo. Najlepša hvala. Ana bi rada odgovorila na to, kar smo slišali. Øh. Zelo kratek komentar bom dala. Lahko potrdim, kar je rekel gospod Karamicos. In torej da je v bistvu parlament podprl stališče komisije, tako da sta si parlament in komisija skoraj da soglasna v, v, v, pri tem vprašanju. Veliko let smo porabili za to vprašanje, tako v delovnih skupinah kot na zaslišanjih in tako dalje. In to je vse zgodovinsko ozadje za to, vendar. Eh, smo tudi postavili zelo pragmatičen pristop. Moramo zagotoviti doslednost v celotni Evropi, da se ne bi znašli v situaciji, v kateri smo se znašli sedaj, da ko voznik tovornjaka eh, začne svojo pot eh, iz Štokholma in potem potuje do Grčije, mora uh, vsaki državi se ukvarjati z različnimi sistemi in torej ima vsaki državi uh, različen sistem, ti sistemi ne komunicirajo med sabo, imajo neke napravice, ki ne komunicirajo med sabo. Veliko bolje bi bilo, ko bi imel voznik tovornjaku eno samo napravo, ki ga lahko spremlja po celi poti in lahko komunicira z vsemi napravami opremo ob cestah. Eh, in to je izvedljivo. Groš, gospod Groš je zelo jasno to izpostavil in zelo jasno je bilo to izpostavljeno na našem odboru in tudi v parlamentu. Mi seveda preuvajamo nek sistem, da, da, da, da zagotovimo tudi počivališča. Torej, vsekakor, da zagotovimo, da voznik točno ve, kje bo naslednje počivališče, da se lahko odpočije, tako da se tudi spoštuje uh, zahteve in predpise o času vožnje in času počitka. Torej, da nima pač nekje, da se ustavi kjerkoli, ampak da ima tudi dokaj dostojen kraj, kjer se lahko to. Uh, No zelo na hitro bom povedal veliko smo govorili o tehnologiji o ekologiji ampak varnost je na prvem mestu tako kot smo tudi to kako kar ste vi povedali gospod predsednik na začetku tega sestanka ampak moram tukaj izpostaviti dejstvo da so danes vozniki dejansko ne koncentrirajo, raztreseni, vse živo delajo, ko vozijo, najmanj pa vozijo, telefonirajo, um, se pogovarjajo, imajo celo vrsto naprav, ki jih motijo. In torej bi morali veliko več pozornosti uh, usmeriti na dejstvo, da uh, je koncentracija voznika in torej eh, bistvenega pomena, moramo to upoštevati, ko vajamo nove naprave. Okay. Najlepša hvala. Če sem prav razumel, imamo tukaj konsens, da pač peljemo naprej teh šest dosejev, ki smo jih že zaključili, katerih prvo branje smo že zaključili in gledam, oziram se na te kolege, to je seznam vseh teh, ki se strinja oziroma ki so peljali te na, eh, doseje naprej. In torej z veseljem ugotavljam, da imamo tukaj dosje in da sprejmemo to prvo branje in gremo naprej. To nam da tudi možnost, da imenujemo poročevalce um, za poročila, ki jih moramo um, izbrati, torej jih moramo um, nadomestiti prejšnje poročevalce po političnih skupinah. Torej, a ste vsi, a lahko dvignemo roke, da vidimo, kdo je za to, a kdo nasprotuje temu, vzdržani, Derek, postopkovno vprašanje. Uh, ja, gospod predsednik, morda bi lahko podaljšali rok za oddajo predlog sprememb. Ja, po novih pravilih bomo to počeli, tako da. Torej bomo imeli odprto možnost, možnost za odprta um, predloge sprememb. Tisti, ki ste novi, v drugem branju ste vaši, vaše možnosti za uložitev predlogov sprememb so zelo omejene. Sedaj v novem sklicu smo tako naredili, da se spreme v dokument v prvem branju, potem gremo v drugo branje, ampak v drugem branju še vedno pustimo odprto široko razpravo, tako da lahko vložite katerekoli predlog spremembe. Mislim, da je to 70 mm, pravilo ali nekaj takega. Uh, tega se bomo držali pač. Matijo? Ja, ja, ampak vseeno moramo korektno povedati kolegicam in kolegom, da lahko vložijo vse predloge sprememb, ampak na plenarnem zasedanju bomo glasovali o njih šele pri drugi obravnavi. Torej, enostavna večina ni dovolj za sprejemanje teh eh, predlogov sprememb. Mislim, da če smo korektni, moramo novincem to povedati. Sicer eh, bodo ljudje pripravili predloge sprememb, pa jih ne bomo mogli upoštevati. Ja, kvalificirano večino potrebujemo v drugem branju, ne glede na vse. Predloge spremen pa lahko eh, res uložite, kakšne koli, hoči, ho, koli hočete. Torej, vsem je to jasno. Dobro, potem gremo naprej na izmenjavo mnenj z generalnim direktorjem GD Tren, gospodom Matjasom Rujtajem, ki mora priti na za predsedniški pult, vsi ostali pač namenjate mesta. Gospod Rute, izvolite. In torej vam izražam tudi dobrodošljico v novem odboru za promet v tem novem sklicu parlamenta in vsi pričakujemo, da bomo sodelovali v teh naslednjih petih letih in da se boste strinjali z vsem, kar rečemo. So. So, Roy, Gospod Rute, imate besedo. Dank, Herr ähm, Hvala, gospod eh, predsednik. Naj kolegicam in kolegom pokažem, da še vedno znam malo nemško, zato bom začel nemško. Tudi v imenu vseh eh, sodelavcev generalnega direktorata eh, se vam zahvaljujem za povabilo in čestitam vam, gospod predsednik, s pričo imenovanja za predsednika tega odbora. Tudi podpredsednicam oziroma podpredsednikom tega odbora čestitam. Zelo sem vesel, da sem lahko ponovno v tem odboru. Vidim celo vrsto znanih obrazov. Istočasno pa vidim tudi kar veliko novih obrazov, svežih obrazov. In zelo se že veselim sodelovanja z vsemi vami ta odbor, to je treba jasno povdariti, je verjetno tisti odbor, ki, če se ogledamo statistične podatke, opravlja največ dela poleg eh, odbora za eh, okolje v Evropskem parlamentu. Okoli 10 odstotkov postopkov s soodločanjem je šlo v preteklosti skozi vaš odbor. To pomeni, da ste vi spoštovane in spoštovani članice in člani Evropskega parlamenta si izbrali kar zahtevni odbor. Veliko dela vas čaka, ampak verjetno se ga tudi veselite. Vsaj na začetku. V zadnjih letih smo vzpostavili zelo dobro tradicijo medsebojnega zaupanja in sodelovanja in to, kar bi vam tokrat uh, ponudil in uh, predlagal, je, da v tem smislu in v tem eh, duhu nadaljujemo tudi pri tem sklicu parlamenta. Moje sodelavke in sodelavci so vam na voljo za pomoč in eh, pogovor o vseh temah. Mnogi, eh, če smem reči, stari kolegice in kolegi vedo, da smo pripravljeni na to sodelovanje, vendar to je normalno. Ne samo normalno, temveč tudi v duhu demokracije, kajti vsi poskušamo narediti vse, kar je v naši moči. Sedaj pa bom prešel na angliščino. Uh, will, um, you... Skušal vam bom. podati neko ilustracijo teh zadev, za katere smo prepričani, da, bo s, katerimi, da se boste z njimi ukvarjali v naslednjih nekaj mesecih. Seveda sem sedaj v zelo delikatni situaciji, ker smo pred tem, da se bo spremenila tudi sestava komisije. In torej je bolje, da govorim ko, skoraj da o konkretnih zadevah, kot pa o prihodnih eh, usmeritvah. Imam pa In imam pa to srečo, da lahko govorimo o konkretnih zadevah, ki jih je komisija že sprejela in se torej se bomo sredotočil prav na ta vprašanja. Če mi torej dovolite, imamo tu tri C-je, ki vodijo evropsko prometno politiko. C kot citizen, kot državljan, kot climate change oziroma podnebne spremembe in competitiveness oziroma konkurenčnost do določene mere bo kdo našel morda še kako črko C oziroma drugi element, ampak te tri točke dejansko povzemajo vse, kar pomeni evropska prometna eh, politika. Če torej če začnemo s prvim C-jem in torej konkurenčnostjo, prevozništvo predstavlja 7 odstotkov BDP-ja oziroma 5 odstotkov uh, delovnih mest v Evropi in v konkurenčnosti najdemo tri IE. Infrastrukturo, inovacije in notranji trg. In na ta način lahko dobro razumemo, kaj je prometna politika, ki skrbi za konkurenčnost. Tukaj imamo seveda vse razsežnosti industrijskega oziroma samega sektorja, pa eh, zunanjih eh, izmenjav in tako dalje. Kar zadeva podnebne spremembe, torej drugo področje, se moramo zavedati, da predstavlja promet, eh, je promet odgovoren za približno četrtino vseh emisij toplogrednih plinov. Seveda smo zmanjšali in nekako uredili, da bi zmanjšali emisije na vseh drugih področjih, samo na področju prometa še tega nismo dosegli. Od leta 1990 se je prispevek emisij eh, toplogrednih primov iz prometa povečal za eno tretjino in v naslednjih letih tudi na osnovi pogajanj, ki se približujejo in se bodo potekalo v eh, Kemenhavnu, je dejstvo, da je, eh, so podnebne spremembe eno izmed najpomembnejših področji, ki vplivajo na politike, politiko za ureditev prometa. In eh, seveda na tem področju lahko potem razvijamo, izdelamo neke podtočke, ampak prejdemo raje na tretjo točko in to so državljani. Državljani so delavci, ki so zaposleni v prometnem sektorju in so tudi uporabniki prometnih storitev. Tako imamo torej socialne razsežnosti, imamo vprašanje varnosti. osebne varnosti in varnosti sploh, splošno v prometu. In to nekako povzema, kaj e, ureja politika e, za promet oziroma prometna politika. In če upoštevamo ta tri mega področja, te tri parametra, je na osnovi teh treh parametrov podpredsednik Tajani pripravljal sporočilo o transportni politiki v prihodnosti, kjer se, moramo, kjer se morajo upoštevati trendi v eh, prihodnosti naše družbe in sicer staranje prebivalstva, pomeni, da bomo verjetno imeli manj javnih sredstev, manj strokovnih delavcev, Drugo vprašanje so migracije in interna mobilnost, to je druga, dru, drugo vodilo. Potem so tukaj okoljski izzivi, ki sem jih že omenil, prav tako pa zavedanje, da bo začelo zmanjkovati nafte oziroma nafte po dosegljivih cenah in to se bo zgodilo relativno hitro. In torej se moramo vprašati. To je um, težava, s katero se bomo začeli soočati. Morda ne v petih letih, ampak v desetih, dvajsetih letih se bo celot, vsi se transportni sistemi bistveno spremenili. O tem moramo razmišljati in tudi to mora biti del našega razmišljanja, kar zadeva promet. Potem je tukaj vprašanje organiziranosti. težnja v naši družbi je k večji urbaniziranosti, s tem pa imamo več prometnih zastojov, več onesnaženja. Potem moramo upoštevati tudi globalizacijo, globalizacijo v smislu prevoza blaga, v smislu delovnih mest in tudi eh, vse splošne motorizacije dela eh, svet, sveta. Torej, do določene mere se bomo soočali s temi vprašanji tako vi kot parlament, tako mi kot komisija, pa tudi svet, se bomo morali soočati s radikalnimi vprašanji, ki zadevajo promet v naslednjih petih letih. Moje, jedro mojega sporočila danes je, da smo tukaj postavljeni pred izbiro. Politiki, ki so pristojni in se ukvarjajo s prometom, se sedaj Eh, so se znašli na razpotu in imajo na izbiro, ali bodo sami odločali, kam bodo peljali promet, ali pa bodo prepustili vprašanje, da določajo izbiro v prometu ljudje, ki se ukvarjajo tako z okoljem kot s trgovino oziroma eh, z varnostjo in financami. In zato vam predlagam, da v naslednjih mesecih, naslednjih letih, kot ljudje, ki se ukvarjajo s prometom, raje sprejememo ta izziv ker je to izziv tako na ravni Evropske unije, čeprav moram k temu dodati še, da bomo za številne, eh, na številno vprašanje morali najti odgovore na lokalni, regionalni, manjši eh, ravni in tukaj bo prišla v igro druga beseda na S, subsidijarnost, da zagotovimo, da ne bomo reševali zadev na evropski ravni, pač tistih zadev, ki se veliko bolje in učinkovite rešijo na lokalni, regionalni ravni. In prepričan sem, da bomo v razpravah, ki jih bomo imeli v naslednjih mesecih in naslednjih letih, da bo to zagotovo eden izmed ključnih dejavnikov v naših razpravah. Na osnovi te razprave, ki se je že začela o prihodnosti prometnih predpisov oziroma prometne politike. Na osnovi razprav, ki jih boste imeli tukaj v parlamentu, bo naslednja komisija pripravila novo belo knjigo o evropski prometni politiki in nekako sem vam skušal nasplošno orisati navdušujoče zadeve, ki nas pričakujejo, ko razmišljamo o teh zadevah, ko skušamo obravnavati vse te tri C Eh, besede na črko C v angleščini, ki zadevajo prometno politiko. In torej, gospod eh, predsednik, zelo na kratko mm, bom morda še kaj povedal, potem pa bom odgovoril na vprašanje. Mislim, da je to najboljši način. Torej, če dovolite, bi zelo na hitro omina, omenil nekaj dosijev, s katerimi se boste ukvarjali v naslednjih mesecih in že tednih. Na prvem mestu in gospa Ajala Sender je že o tem že spraševala. Uh, Eh, bomo zelo verjetno pripravljali predpise o eh, preiskovanju letalskih nesreč v civilnem prometu. V zadnjih treh mesecih smo doživeli oziroma videli tri večje letalske nesreče, če upoštevamo tudi celotno leto, in uh, mislimo, da moramo pripraviti, to pač določiti neko novo nalogo agenciji EASA in tudi doseči večjo koordinacijo med različnimi nacionalnimi organi, ki so pristojni za preiskovanje letalskih nesreč. In to so pač naslednji dosjeji, ki, s katerimi se boste tudi vi ukvarjali, seveda. In podpredsednik Tajani je 8. septembra tudi uh, zahteval, da se to. On rail safety. Uh, je zahteval, da se pripravi konferenca o varnosti v železniškem prometu, ker je bil imeli nesrečo v Viareggiu. Torej, morali bi pripraviti akcijski načrt o urbani mobilnosti, vse to do poznega septembra. Spet bomo, bo to akcijski načrt, katerimi se bomo, v katerem se bomo dejansko ukvarjali s temi tremi C-ji in vprašanjem subsidijarnosti eh, oziroma ob upoštevanju načela subsidijarnosti. Sedaj se pripravljamo tudi na eh, pregled zakonodaje, ki ureja eh, pravice potnikov tako v cestnem prometu kot tudi v pomorskem prometu in eh, če se ozrem na razprave, ki potekajo v svetu, je dejstvo, da potrebujemo vašo podporo pri določanju področja uporabe teh zakonodajnih predlogov in torej moram reči, da bomo imeli, oziroma se nam obetajo zanimive razprave. Pričakujemo tudi, da pri, eh, pri, prepričani smo, da bo svet, oziroma pričakujemo, da bo svet eh, o tovornih koridorjih razpravljal nekje do eh, jeseni, pozne jeseni, nekje oktobra, novembra. S tem. In pre, upamo, oziroma prepričani smo, da bomo s tem imeli. Eh, nekako uresničili boljšo izkoriščenost oziroma boljše delovanje eh, železniškega tovornega sistema v Evropi in prav tako smo že slišali eh, poročilo o inteligentnih prometnih sistemih in veseljem ugotavljam, da ste podprli to, kakor je tudi gospod Karamicos rekel, že vrsto let delamo na tem vprašanju in se spomnim, da sem že pred desetimi leti delal na tem, eh, na tem vprašanju in eh, sem takrat podpiral prostovoljni pristop, torej da bi vsaka država članica prostovoljno pristopila do tema, ampak do tega in potem smo videli, da ni delovalo in mislim, da je prišel čas, da tudi zakonsko to sedaj uredimo. Potem pripravljamo sporočilo. O zunanji prometni politiki, ki naj bi podprla sodelovanje na področju prometa med Evropo in Afriko. Potem na področju eh, letalskega, varne, varnosti v letalskem zračnem eh, prometu, potem pomorskem sodelovanju in tako naprej. To so glavne prvine tega sporočila. Pred seboj pa že imate obljubo predloga, to je obljuba podpredsednika Baroja, ki bo eh, vseboval nekaj naših predlogov o tem, kako financirati varnost v zračnem prometu. Jutri bo komisija sprejela sklep o podaljšanju mandata koordinatorjev za TNT omrežja in eh, dovolite, da v zvezi s tem rečem samo besedico ali dve. Vsi smo bili šokirani s pričo nenadne smrti Karla van Mirta. On je bil eden od naših eh, koordinatorjev za promet. Karl, v določeni meri je bil Karl prvi, ki je spodbudil evropsko prometno politiko. On je bil tisti, ki je pripravil prvo belo knjigo o prometni politiki. On je tudi bil človek, ki je pravzaprav preoblikoval takratno generalno direkcijo za promet, v eh, generalno direkcijo, ki je postala aktivna na področju prometne politike, ne pa direkcijo, ki je samo zbirala takšne birokrate, ki so preprečevali razvoj prometne politike v Evropski uniji. Torej, Karl je v vseh teh letih eh, bil zelo pomemben za razvoj tega prometa, zaradi tega smo bili izjemno žalostni, ko smo slišali novico o njegovi prezgodnji smrti. Torej, nadomestiti bomo morali eh, gospoda Van Mirta, pa tudi gospoda Balaša, ki je koordinator. Torej, tukaj bo treba podaljšati mandata za nova dva človeka po posvetovanjih v komisiji. Potem obstaja še nekaj tehničnih ukrepov, direktiva o prevozu opreme pod pritiskom, potem direktiva o eh, prevozu občutljivega tovora po morju in tako naprej. Dobili boste tudi pregled celovite evropske pomorske politike na področju poročanja z ladi in prenašanja podatkov, tako da bomo vedeli natančno, kje in kdaj se nahaja kakšna ladja v notranjem pomorskem prometu, ko bo recimo neka ladja na poti iz Köbenhavna do Pireja, eh, da bomo lahko zagotovili ne samo tovornjakom, temveč tudi ladjam, da resnično delujejo v okviru enotnega evropskega trga. Obstaja pa poleg tega še cela vrsta drugih tem, na področju katerih je moja generalna direkcija vedno Eh, se zanesla na vašo podporo. Vi ste bili vodilni, eh, torej glavni odbor, ki nam je predlagal, kaj vse je treba natančne razdelati. Gre za vprašanje Galileja, potem za vprašanje financiranje, vse, financiranja vseevropskih eh, omrežij in bolj kontroverzno temo, namreč delovni čas za uh, delavce v cestnem prometu. Gre torej za celo vrsto zelo pomembnih tem, ki so pred nami in eh, skupaj se svojimi sodelovkami in sodelovci, gospod predsednik, se veselim sodelovanja z vašim odborom. Mislim, da bomo lahko nadaljevali v istem duhu, kakor smo delali v času prejšnjega uh, mandata vašega odbora. Pripravili ste tole knjižico, To je neke vrste vaša uh, lastna Biblija. Gre za pregled tistega, kar je komisija do sedaj obljubila, kaj smo že naredili in uh, mislim, da bomo na tem lahko delali tudi naprej. Hvala za pozornost. Gospod generalni direktor, najlepša hvala za vašo predstavitev. In predvsem hvala, da ste prišli k nam na začetku delovanja našega odbora. Prepričan sem, da se vsi strinjamo, da se tudi mi veselimo sodelovanja z vami in s vašimi sodelavkami oziroma sodelavci. Delamo namreč vsi za doseganje skupnega cilja, to pa je izboljšati promet in prevoz v Evropski uniji, pri čemer seveda moramo prevzeti tudi našo odgovornost do državljanov, do podnebja, do okolja in tako naprej. Seznam govornikov je dolg in sedaj bom začel uporabiti besedo na D, namreč disciplino. Prosil bom vse govornice oziroma govornike, da ste čim bolj jedrnati in to bi nam koristilo. Najprej štirje koordinatorji oziroma koordinatorke, potem pa članice oziroma člani. Podite torej čim bolj kratki in jedrnati, da bo čim več uh, govornic oziroma govornikov lahko postavilo vprašanja generalnemu direktorju, gospod Grž za EPP. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za tradicijo, da začenjamo z eh, besedo, ki jo date koordinatorjem oziroma koordinatorkam. Ni enostavno na začetku nekega eh, novega mandata prežvečiti ta celotni eh, pregled, ki ste nam ga ponudili. Vsekakor pa se strinjam z tistimi vidiki, ki ste jih povdarjali, mobilnost, podnebje in tako naprej. Sam bi se osredotočil na tri zadeve. Prvič, tisti, ki se ukvarjamo z prometom, že nekaj časa se soočamo z gospodarsko krizo. Vprašanje, bo komisija na tem področju dala neko pobudo za to, da bi začeli premišljati, iskati nove možnosti, kajti v tem trenutku ne pričakujemo od komisije nova pravila, temveč večje razumevanje eh, za to, kar se dogaja. Drugo, gre za drugi C, namreč, oziroma bolj rečeno K, komuniciranje. V zadnjih štirih, petih letih smo delali na boljšem komuniciranju Mislim, da ko sem sam se lotil predvolilne kampanje, sem ugotovil, da mi sicer med seboj dobro komuniciramo, ampak za državljani Evropske unije pa premalo. Treba je na nek način skupaj s komisijo izboljšati naše komuniciranje z državljani, tako da bodo vsi državljani razumeli, zakaj gre, ne pa samo mi, ki smo člani odborov. In zadnja pripomba to je um, moja priljubljena kritikanska tema. Gre za svet. Ali bo svet končno enkrat preveril, kako smo celo vrsto dobrih zamisli iz parlamenta prenesli v svet in začeli tudi izvajati v državah članicah. Državljani enostavno ne razumejo naslednjega. Ko mi rečemo, to in to smo sklenili, potem eh, državljani ne vedo, da je stvar zelo težko izvajati, da nekateri enostavno iščejo eh, kratke poti, ne želijo stvari izvajati na ravni držav članic. To se mi zdi zelo pomembna tema. S tem v zvezi bi bilo treba še nekaj preveriti, namreč ali tisto, kar smo delali v preteklosti, ne bi bilo moč delati bolj enostavno, bolj učinkovito. To sem želel povdariti, zato ker eh, se mi zdi, da ste vi, gospod direktor, eh, povedali nekaj zelo zanimivih ugotovitev, ki se navezuje na to. Hvala, gospod Leutenfried. Hvala, gospod predsednik, gospod generalni direktor. Hvala, da ste tako zgodaj prišli k nam in da ste nam povedali toliko zanimivih stvari. Sam se bom osredotočil na tri vprašanja. Prvič. Gre za varnost v zračnem prometu. Soočamo se z težko situacijo. Ljudje, ki uh, letijo, ki uporabljajo letalski prevoz, sedaj uh, gredo skozi celo vrsto nadzorov, kontrol, ki so včasih tudi neprijetna, ampak po drugi strani se vseeno še dogajajo nesreče. Torej ne gremo v pravo smer, se mi zdi. Torej, kaj se dogaja, konkretno vprašanje z temi pravili o uh, prevozu tekočin v osebni prtljagi? Ne vem, ali kdo že ocenjuje uh, to situacijo. Tako da bodo potniki vedeli, kaj jih čaka. Trenutno vlada velika negotovost na tem področju med potniki. Drugo, kaj načrtuje konkretno komisija glede na nadaljnje ukrepe za uh, zmanjšanje vpliva letalskega prometa na onesnaževanje okolja ali, kot pravi govornik, ekologizacijo zračnega prometa. Uh, glede na eh, finančno gospodarsko krizo, mislim, da moramo sedaj najti pravo kombinacijo ukrepov v vseh eh, vrstah eh, prometa. V zračnem prometu, cestnem prometu in preno, prenos tovora na železnice. Konkretno vprašanje. Slišati je, da naj bi švedsko predsedstvo predlagalo neke nove nova pravila na tem področju. Z mm, kolegi iz drugih eh, političnih skupin smo se pogovarjali o tem, zakaj nekatera pravila takoj spreminjati, če sploh ne vemo, ali so do sedaj pozitivno delovala. Govorili ste o prometni politiki, to je tretja stvar, ki bi jo želel uh, omeniti, v povezavi s turizmom. Me zanima, kaj se tu dogaja. Zanima me, kakšno je stanje v razpravi o slovenskih cestnih vinjetah. Hvala. Hvala, gospod Lajkfred. Alde, gospod Šterks. Koordinatorji imate tri minute, vsi ostali pa boste imeli samo dve minuti na voljo. Hvala, gospod predsednik. In hvala, gospod. Uh, Rite, da ste prišli k nam v začetku dela našega odbora. Dobro je, da ste nam povedali, kaj so splošni parametri dela komisije. Danes smo v težkem trenutku, zato ker se bo verjetno komisar pristojen za to področje kmalo spremenil. Ampak vseeno. Zdi se mi, da ne smemo čakati, zapravljati časa, Novo belo knjigo bomo imeli, ne glede na to, ali bo v komisiji nekaj novih obrazov ali ne. In komisar bo v zvezi s to belo knjigo pač moral prevzeti svojo odgovornost. Ko gre za glavne uh, smeri razvoja prometne politike, mislim, da moramo povedati v parlamentu, kaj hočemo. Komisija mora seveda biti ambiciozna pri tem delu, s tem se vsi strinjamo komisija mora biti pri svojem delu čim bolj evropska, če smem reči. To pričakujemo od komisije. Kaj to pomeni? Moramo se pogovoriti o vzdržnosti, gospodarski vzdržnosti, gospodarski, socialni vzdržnosti naših politik nima smisla, da poskušamo delati v vseh smereh, ne da bi se osredotočili na tisto, kar je najbolj pomembno. V sporočilu komisija je ogromno, ogromno novih akcentov, zlasti dela v smislu skupnosti Evropske unije. Torej, to, kar potrebujemo, je pravi evropski trg za vse eh, načine prevoza potnikov in tovora. Karl van Miert je tukaj veliko naredil in hvala, da ste ga omenili. Seveda pa se zavedate nečesa. Kadarkoli smo v preteklosti hoteli priti do sporazuma, sta parlament in komisija vlekla v isto smer, ampak svet je bil problematičen, če smem tako reči. Mislim, da bi moral postati svet malo bolj uh, Eh, osveščen, kar zadeva prometne politike. Uh, group, Mr... Hvala, dir, gospod Kremer za zelene. Hvala, gospod direktor. Sedaj sem razumel, zakaj ste prišli na angleščino. Zato, ker trije C-ji zveni boljše kot PKV v nemščini. PKV, mimo grede rečeno, pomeni osebno vozilo. No, ko gre za podnebne spremembe, ste povdarili, da ena tretjina emisij CO2 ja v Evropski uniji povzroča ravno promet. In uh, gre za povečanje celo v zadnjih nekaj letih. In to povečanje bi bilo še večje, če bi vedeli, da vsi drugi industrijski sektori so zmanjšali te emisije za 10 odstotkov, kar pomeni, da promet kljub ukrepom, kljub milijardam, ki jih investiramo v industrijo, vedno bolj onesnažuje naše okolje. In to je nekaj, kar moramo vsi vedeti, če že govorimo o podnebnih spremembah in hvala, da ste to jasno povedali. Govorili ste tudi o tem, kaj bo uh, se dogajalo z povečevanjem števila avtomobilov. Pri nas imamo 450 avtomobilov poprečno na tisoč prebivalcev, ampak kaj pomaga, če mi eh, varčujemo, če pa so Kitajci, Indijci in tako naprej tisti, ki bodo nafto, ki jo bomo mi privarčevali, porabili. Torej, globalni, globalni pogled je tukaj nujen. Še nekaj. Vse škodljive emisije so nastanejo v 70 odstotkih v prometu. In kaj lahko naredimo? fiskalne, davčne inštrumente moramo tukaj uporabiti, kajti denar je tisti, ki stvari spreminja. V parlamentu smo sklenili, da 40 odstotkov vsega prometa bi moralo iti uh, iz cest na železnice. Ampak kaj, ko svet tega ne ve in uh, to noče uh, sprejeti kot dejstvo? Torej, Uh, mislim, da bi naši sklepi v parlamentu morali vplivati na zakonodajo v EU zadnja stvar, promet v Evropi je pre, eh, preveč poceni. Naprimer, Združeno kraljestvo izvaža ne vem koliko eh, stotin milijonov eh, svinskega mesa in isto količino potem uvaža. Potem Evropa izvaža, torej izvaža v Afriko in mislim, da bi to <laughs> včasih, ko izvozimo eno količino enega blaga, potem pa uvozimo trikratno količino drugega blaga, ustvarjamo seveda negativne vplive na okolje. Mislim, da bi morali tudi bolj varčno in ekonomično potovati v Evropi. Mislim, da bi tudi promet po cesti, po železnici na velike razdalje morali razvijati, da ne bodo vsi letalstva uh, pospeševali. In tukaj se mi zdi, da je poštena konkurenca potrebna. Se, daj bom dal podpredsedniku besedo, gospod Van Dalen. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi, gospod generalni direktor, da ste prišli k nam tako zgodaj. V 80-ih letih sem delal v vaši generalni direkciji in eh, seveda vem, kako je gospod Van Miert eh, stvari eh, premaknil naprej. No, tri teme bi omenil. Prvič infrastruktura. Trenutno smo v ekonomski recesiji, gospodarski krizi in mislim, da bi morali ugotavljati, ali so financirani eh, projekti v okviru ten omrežji eh, se lahko izvajajo hitreje. Na ta način bi hitreje prišli do gospodarske oživitve po eni strani in ustvarili nova delovna mesta po drugi strani. Torej, zanima me, ali mislite, da je to možno. Drugo, v okviru ten omrežji, kaj pa projekti za eh, promet po rekah in jezerih. Drugič, govorili ste o tem, da ni za nas pomembno samo spremati nove predpise, temveč da moramo zagotoviti ustrezno izvajanje že obstoječih v Evropski uniji. Recimo, ko gre za cestno, cestni promet, eh, pravila o počitku, voznikov tovornjakov, potem disciplina pri kaznovanju uh, voznikov osebnih vozil. V Italiji recimo moji državljani, pra, sodržavljani pravijo, da kaznujo samo tujce na avtocestah, ne pa italijanov, uh, ki vozijo tudi prehitro. Tretjič, subsidijarnost. No, to je nekaj, kar je za nas zelo pomembno. Sprašujem pa se, ali evropski, nekateri evropski predpisi ne vplivajo preveč na določene regije, recimo škotski otoki. Tukaj je ena od eh, prevozniških firm eh, se odločila, da bo imela tudi v, ob nedeljah eh, promet zagotovljen s trajekti, čeprav ga nihče ne rabi v praksi, samo zato, ker pač ima možnost, da to uh, sprejema. Torej, tukaj gre za neke vrste konflikt med subsidijarnostjo in evropskimi pravili. Reuter, like Gospod Rüte, bi odgovorili na prvo skupino vprašanj, potem pa bomo šli na vprašanje in pripombe ostalih članov hvala gospod predsednik najprej se zahvaljujem vsem kolegicam oziroma kolegom za njihove besede veliko stvari ste omenili ki bi jih pravzaprav moral sam povedati zlasti gospod groš je zelo jasno opisal sedanji položaj gospodarske krize seveda se s tem soočamo tudi na prometnem sektorju, zlasti ko gre za tovarni promet, je to očitno. In komisija že eh, predlaga vrsto ukrepov, naprimer sprostitev pravil in predpisov na področju državne pomoči, potem tako imena use it or lose it eh, pravila, ko gre za nekatere eh, oblike prevoza. Tudi to, kar je gospod Vandalen predlagal, v tej smeri že delamo ko gre za notranji vodni promet, promet po rekah in jezerih torej. Komisija se pogovarja seveda z deležniki v vseh sektorjih. Najbolj pomembna ni nauk, ki smo ga se naučili, je, nikar se ne vrnimo v protekcionizem. Poskušajmo se soočiti s konkretnimi situacijami, poskušajmo pomagati v teh konkretnih situacijah, nikar pa se ne vrnimo na protekcionistične ukrepe, ki lahko notranji trg samo postavijo na glavo. Potem, kar zadeva izvajanje obstoječih predpisov, mnogi ste govorili o tem. Strenjam se z vami, ko gre za bodoče delo moje generalnega direktorata. Jasno je, da se osredotočamo na uh, pregled izvajanja pretekle zakonodaje, zlasti izvajanja v državah članicah. Ko gre za uh, sprožitev postopkov kršitve predpisov EU, tukaj bomo zelo strogi, potem pravčili bomo ukrepe pri izvajanju železniškega svežnja, pa tudi cele vrste drugih predpisov, v naslednjem obdobju bomo pazili na to, da zagotovimo izvanje obstoječe zakonodaje, ne pa sprejemanje obširne nove zakonodaje. Druga stvar, ki jo je omenil gospod Groš, je tudi pomembna v tem celotnem kontekstu. Poenostavitev. Celo vrsto stvari še moramo opraviti, ko gre za poenostavitev zakonodaje, potem združitev ali konsolidacijo zakonskih aktov, naprimer, ko gre za železniški svežen in tako naprej. Tukaj resnično delamo na poenostavitvi. Komuniciranje. Ja, to je četrti C v angleščini in verjetno najbolj pomemben od vseh. In tukaj res moramo skupaj narediti premik naprej. Vse, kar počenjamo na ravni Evropske unije in kar je dobro, kar državljani spremajo kot pozitivno, enostavno državljani ne razumejo kot nekaj, kar prihaja iz Evrope. Njihovo zaznavanje je drugačno. Mislijo samo, da spremamo tisto, kar je za njih breme, težava in tako naprej. Kot Evropski parlament eh, veste, kje je težava bolje kot jaz. Torej tukaj ne komuniciramo dobro. Ampak res dobro nas poznajo ljudje zaradi tekočin v letalskem potniškem prometu. Podpredsednik eh, Tajani in podpredsednik Baro sta se že zavezala, da bomo Eh, kar zadeva vnos tekočin na letala, stvari poenostavili. Ampak istočasno moramo seveda imeti ustrezno eh, tehnologijo za to. Podpredsednik Tajani se bo gotovo pogovarjal tudi z vami o vseh teh eh, ukrepih v naslednjih tednih in mesecih. Sam bi želel tukaj biti zelo jasen. Strinjam se z podpredsednikom Tajanjem. Gre za zavezo, da to uh, pregledovanje tekočin v osebni prtljagi potnikov odpravimo. Ampak, kaj moramo narediti? Da ne bomo imeli 27 različnih pravil potem v 27 državah članicah, kar bo seveda še večji problem, kot so sedaj enotna pravila. Tukaj moramo torej delati skupaj tako imenovani gigalinerji. Tudi tukaj se je uh, podpredsednik zavezal, da bomo imeli novo študijo, vendar ne v bližnji prihodnosti in ne v času uh, švedskega predsedovanja. Tudi z direktivo o težih in dimenzijah bomo istočasno Eh, pripravili novo študijo, trenutno poteka posvetovanja o tem. Na začetku sem mislil, ko ste začeli govoriti o turizmu, da se bom lahko izognil turizma, čež da to pač ni naši pristojnosti. Ampak, ko ste omenili slovenske vinjete, pa moram reči, da je v določeni meri seveda tudi uh, predmet deljene odgovornosti v komisiji. Lahko vam zagotovim, da to natančno spremljamo. In eh, tukaj sem vzel na znanje vašo pripombo. Gospod Šterks, odpiranje trga, to je očitno eden od elementov, eno od gonilnih eh, elementov. Eh, celovite prometne politike in to seveda je nujni predpogoj. Kar zadeva vaše vprašanje, gospod Kamer, prometna politika. V nekaj naslednjih mesecih bomo vodili, upam, da ne predolgo razpravo, ne tako dolgo, kakor je bila razprava v eurovinjetah, kajti to je konkretni primer obvladovanja vprašanj na področju uh, prometa. Gospod Elka Draui se je to za, za to zauzemal, vemo, kakšno je stališče Evropskega parlamenta, videli bomo, kam bomo potem prišli, ko gre za eurovinjete. Gospod Van Danen kar zadeva mobilizacijo evropskih sredstev za eh, pospešitev izgradnje infrastrukture. Tukaj imamo program vreden 500 milijonov evrov, to drži, ampak glede na to, da smo dobili štirikrat več prošen za sofinanciranje teh projektov, kot je sredstev na voljo, eh, bomo seveda morali na tem eh, narediti še kaj. Hvala. Hvala lepa. Še devet članov imam na seznamu. Gospod Koher, Kavdraj, Lichtenberg, Ajales, gospod Fuster, gospod Kuhn, gospod Grandes Pasqual, gospod Liberacki in gospod Kancijan. Zaključujem ta seznam in prosim vas, da ste v svojih intervencijah čim krajši, minuto in pol ali največ dve minuti. Ko boste videli, da takole maham skladilcem, boste vedeli, da se vaš čas izteka. Prosim torej za disciplino. Najlepša hvala. Najprej gospod Koh. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Rüte. Hvala, gospod predsednik. Gospod Rüte. Ali boste dali kakšno pobudo, prvič za akcijski načrt za varnost v cestnem prometu, potem eh, drugič za mm, eh, tehtanje tovornih vozil in tretjič, eh, ko gre za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov, kakšne bodo tehnološke rešitve? Hvala. Hvala, gospod Koh. Zelo kratki ste bili. Hvala. Gospod Alka Drava, izvolite. Hvala za besedo. Nekoliko daljši bom, ampak vseeno bom poskusil povedati na kratko. Hvala, gospod Rute, za to predstavitev danes do povdne. Predstavili ste vsebino komunikacije oziroma sporočila in predstavili široke poteze politike. Bela knjiga pa mora biti, kolikor se le da, konkretna in povezana s konkretno časovnico. Vedeti moramo, ne samo v katero smer gremo, ampak kdaj lahko pričakujemo, da bomo prišli na cilj. Govorimo o izvajanju ocenjevanja. Trajnostni promet, vzdržen promet je problematičen, ker še nismo dosegli svojega cilja. Omenili ste eurovinjete. Veliko dela je že bilo upravljenega v zvezi s tem in poskusili smo priti do ambiciozne zakonodaje, ki pa jo žal svet blokira. Veliko navdušenja, oziroma ni prav veliko navdušenja tam, da bi dosegli napredek. Mogoče moramo razmisliti o načinih, kako lahko spodbudimo svet, da si želi napredka. Govorimo o internalizaciji zunanjih stroškov, o cenah. Kakorkoli že, iti moramo v smer vzdržnosti. Ob robu razprav naj bi komisija pripravljala predloge o računovodskih pravilih za trošarine. In zanima me, kako dalje smo prišli na tej fronti, če lahko tako rečem. In še en pomislek bi želel izpostaviti v povezavi s tem, da naj bi letališča postala bolj varna. In kakšen naj bo akcijski načrt? Ali se bo komisija v prihodnje držala smernic, o katerih smo se dogovorili. Govorimo o šestmesečnem obdobju. Hvala. Gospod Elka Dravaj, ravno prav. Gospa Lichtenberger. Ja, imam kar nekaj vprašanj, ampak so, ta so bolj kratka kot prvo vprašanje nevarnih sedežev za majhne otroke in dojenčke. Obljubljena je bila študija do konca oktobra. Kdaj bo prišlo do te študije? Potem tako imenovani gigalinerji, velika plovila. To je zame problematično vprašanje. Noben poslanec eh, še ni bil zadolžen za pripravo neke politike Zanima me, so, kakšni so stroški, ki jih morajo upoštevati države članice, preden pridemo do uspešnih zaključkov in do uspešnih prvih korakov pri financiranju tako imenovanih gigalinerjev. Potem pa še pravice letalskih potnikov. Začeli smo z razpravo o zavrnitvi pravice do ukrcanja na letalo. Mislim, da je tu potreben ponovni pregled. Več in več ljudi namreč pravi, da so pravice letalskih potnikov take, da se ne izvajajo na pravilen način in da niso čisto jasne potnikom. Tudi tukaj bi bila potrebna študija o pilotih in o času, ki se namenja za počitek. O tem odboru še nismo govorili danes, ampak prejšnjič smo imeli precej burno razpravo na to temo. Poleg tega pa še prezračevanje v letalih, količina kisika znotraj letal in nasploh vozil, ki so pod pritiskom. Zaenkrat je zakonodaja preveč nejasno napisana. Vedno me preseneča, da so člani tako, da se tako držijo čla, časa, ki je na voljo. Najlepša hvala za besedo. Hvala generalnemu direktorju, gospodu Ruteju, da je prišel sem in hvala za vse informacije. Glede varnosti v letalstvu in kršitev, ki smo jim pričali, No, tukaj bi si želela, da bi bil to prednostni dosje. Ponovno je treba oceniti cilje za leto 2010 in oceniti trenutno stanje. Pri Galileju je treba sprejeti še dodatne odločitve. Tu naj bi imeli tri centre. Ampak, eh, prosim, povejte kaj več o tem. Karl van Miert je veliko govoril o tem in strinjam se z njegovimi besedami. Ne vem, kako poteka koordinacija na to temo. Gospod Davinjo je prišel sem in govoril o koordinaciji tudi z Afriko in Somalijo, z Eritrejo. Veliko težav je tudi na področju ribištva. Zdaj pa je tu še problem pomorske varnosti. Kaj se dogaja v generalnem direktoratu? stran na področju vseevropskih prometnih omrežij. Govorili smo tudi o varnosti v letalstvu, o zdravju, o udobju. Državljani se soočajo s številnimi težavami. In mislim, da je to treba bolj podrobno obravnavati. S tem pristopom moramo nadaljevati, kako se vse to uporablja v praksi. Pogledati si moramo, kakšne so posledice in sporočati prave signale in si pogledati, kaj se dogaja na ravni skupnosti na tem področju. Tudi ta govornica je bila znotraj časa in zdaj gospa Foster. Hvala, gospod predsednik, in hvala našemu gostu, da je prišel sem v tako zgodni fazi našega delovanja. Imam nekaj komentarjev. Najprej v zvezi s tekočinami na letalih. Mislim, da bo težko umakniti vse tekočine z letal prva napaka je bila, ko smo imeli tekočine na 100 ml in potem se je pokazalo, da nihče ni mogel nič kupiti v duty free trgovinah, kajti vse količine so bile tam okrog 125 ml. Drugo vprašanje pa se nanaša na nesreče in tega ne smemo lahko jemati. Zakaj imamo v Evropi tako varne letalske povezave, zato ker imamo neodvisne preiskovalce, ki niso odvisni od političnih pritiskov in zato ker imamo transparentne prevozne možnosti in zato ne prihaja do tako številnih nesreč. Seveda ne vem, kakšni so pogledi komisije, ko gre za Evropsko agencijo za varnost letalstvu, ampak nekoliko sem negotova, kajti te preiskovalce moramo vseeno naprej preskušati, saj ti še vedno sodelujejo s številnimi proizvajalci. Kot rečeno, imeli smo nekaj nesreč v zadnjih mesecih in te moramo imati zelo resno. Zato me zanima, kam, v katero smer gre komisija v zvezi s tem. Kun. Hvala, gospod Foster, gospod Kun. Hvala, gospod predsedujoči generalni direktor Rojte. No, mislim, da cilj za naslednji sklic je jasen. V vaši predstavitvi ste to pokazali, ampak to je odvisno tudi od proračuna. Naš proračun naj bi se zmanjšal za 8,5 odstotkov v, na, v letu 2010. Naši največji nasprotniki so prav gospodarstveniki kajti priča smo o gospodarski krizi in vedno bolj to vpliva tudi na tovorni promet, ki upada, saj ne vlagamo dovolj van. Proračun za promet je nekaj, kar bo vplivalo tudi na druge sektorske programe. Ampak kakšno podporo lahko nudimo vam? oziroma vi nam, zato da bomo dobili dovolj finančnih sredstev v proračun. Kot smo slišali, 14. augusta, do 14. augusta moramo podati predloge spremem in potem tudi na plenarnem zasedanju želimo govoriti o tem in seveda si želimo doseči svoje cilje, tudi v prometni infrastrukturi. In zdaj, De Grandes Pasqual. Hvala, gospod predsednik. In hvala, gospod Ruten, da ste prišli med nas. Vsi ti projekti, o katerih ste nam nakratko govorili, od vseh teh je projekt TNT tisti, ki je vodilni. Deležen je bil prej 20 milijonov evrov, zdaj pa le 8. Zdaj pa naj bi si ponovno pogledali ta projekt, naj bi ga ponovno pregledali, umestni pregled, finančne perspektive bo to zagotovil. Kaj se bo zgodilo s temi 30 prednostnimi projekti? Galileo je prav tako pomemben projekt, kot so povedali že predgovorniki. Ne gre samo za dva osrednja projekta, ampak celo za tri, kaj pa tretji projekt? In še ne nazadnje, me zanima, kakšne so izkušnje skenerjev pri ukrcavanju v letala. Kaj se dogaja pri tem projektu? Zdaj pa gospod Liberacki. Hvala, gospod predsednik. Generalni direktor, najlepša hvala vam za to predstavitev in za to, da celo pred volitvami ste vse dan preživeli v razpravi o tovornem prometu. Vaše delo je težko in zanima me, kaj boste še naredili za to, da to delo olajšate? V novih državah članicah velika količina denarja iz naslova kohezije se nameni za prometno infrastrukturo, ampak čeprav razumem, se dodeljena proračunska sredstva ne izkoristijo v celoti, zlasti pri projektih, ki ne izpolnjujejo svojih nalog. Ali ne menite, da bi morali sodelovati tudi z drugimi generalnimi direktorati, naprimer z DG Regio, zato da bi vedeli točno, zakaj gre in kaj se dogaja. Hvala, gospod Liberacki. Najprej imamo gospoda Kančana, potem gospa Tikao in potem gospod, gospa Bilbao Barandika. Gospod Kančan, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod direktor. Zelo, dve, dve zelo kratki in tehnični vprašanji. Prvo zadeva varnost. Poleg konference, ki jo je gospod Tajani napovedal za 8. september, kaj bo potem iz te konference dejansko sledilo in kaj bo vplivalo na prihodne politike, ne vemo. Ampak nujno se je sklicala ta konferenca, ali bo komisija tudi po teh nesrečah nekaj nujnega naredila oziroma nujnega pripravila. Drugo vprašanje pa zadeva sodelovanje za leto 2009 o uh, planu za tene. Videli smo, da so se eh, izbrali redki, izredno redki projekti, nekateri so se, številni projekti so se zavrnili in utemeljitve so pa bile bolj ali manj verodostojne. In torej vprašanje je, so se ti projekti zavrnili zato, ker ni proračunskih sredstev ali obstaja možnost, da se ti projekti na novo predstavijo ker ti projekti, ki so bili pripravljeni za leto 2009 oziroma 2010, so nujnega pomena v tem, um, tej finančni krizi in torej komisija bi veliko prispevala k oživitvi gospodarstva. Če bi skupnost prispevala recimo 10 odstotkov, potem bi eh, bistveno pospešila oziroma oživila naše gospodarstvo. In torej se sprašujem, če bi se morda ti projekti, ki so bili zavrnjeni, lahko na novo predstavili in se tudi financirali. Hvala. Hvala, zdaj pa gospa Tikal. Hvala, gospod predsednik. Moje vprašanje je naslednje. Kakšen je razvoj dogodkov v zvezi s skupno pomorsko politiko? In kar zadeva železnico, vemo, da razvoj neke posebne infrastrukture je povezan s velikimi finančnimi vložki in to je težko zdaj v časih finančne in gospodarske krize. Države članice težko zagotavljajo potrebna denarna sredstva. Kakšne ukrepe boste vi uvedli za to, da podpirate razvoj infrastrukture? In tukaj govorim o vseh vrstah in oblikah prometa. In zanima me, če bi lahko dali nekaj informacij o stanju v pogajanjih o sporazumih s tretjimi državami na področju prometa. Mi imamo mandat za pogajanja v skladu z odločitvijo sveta, ampak dobro bi bilo dobiti kaj več informacij v zvezi s tem. Govorim konkretno o sporazumu o letalskem prometu z Mehiko. In ne nazadnje, zdaj še gospa Bilbao Barandika. Hvala, gospod predsednik. Najprej pozivam gospoda Ruteja, da pove nekaj več o finančni krizi v Evropski uniji. O tem namreč še nismo slišali. Namreč kako to vpliva na številne projekte in kako leti napredujejo. Mislim, da moramo nekaj narediti v zvezi s tem. Danes smo slišali, da je prišlo do zmanjšanja dodeljenih proračunskih sredstev. V proračunu pa ne piše nič o vplivih in o analizi vplivov na te projekte. Kako bo to vplivalo na to v luči sedanje krize? Slišali smo, da imamo tri ije, ki so pomembni. Torej, zanima me nekaj več o vplivih vplivih na te projekte? Kako bo to vplivalo na inovacije v evropskem gospodarstvu? Kakšen bo torej vpliv teh projektov in znižanja sredstev na inovacije, na notranji trg in na infrastrukturo? Glede na sedanjo krizo, mislim, da ne moremo kar reči, da bomo zmanjšali število projektov, ki so zdaj še toliko bolj pomembni v luči te krize. Poskusiti moramo skoordinirati vse te odločitve in projekte. Danes smo govorili o direktivi, o inteligentnih prometnih sistemih. Tudi to moramo skoordinirati s projekti, ki ste jih omenjali danes. In kot tretji komentar naj rečem, da med predlogi ki jih predstavlja komisija, bi morali videti tudi prizadevanja za to, da se spodbuja države članice, da inovirajo in zmanjšujejo izpuste CO2 in da inovirajo na področju ekolo, okolju prijaznih projektov. Zaradi finančne krize pa države članice vedno manj namenjajo inoviranju in zmanjšuje stroške na tem področju. Pogledati si moramo tudi inovacije na področju pomorske varnosti. Samo pogledajmo si, kaj se dogaja v Somaliji, v naši skupnosti, v Baskiji. To močno vpliva na pomorstvo. Pozivam koordinatorje, da se zauzamejo za te projekte. Tukaj. Hvala, gospa Bilbao Barandika. Gospod Rute, nimamo sicer veliko časa na voljo, ampak prosim vas, da na hitro odgovorite in tudi za vas velja, da lahko začne mahati s tem klandivcem. Hvala, gospod predsednik. No, tveganje zame je veliko večje, kaj ne? Dobro, na hitro. mogoče bolj nasplošno. No, ta odbor in naš generalni direktorat se morate skupaj boriti za več finančnih sredstev za infrastrukturo. Infrastruktura in naložbe v infrastrukturo, ne samo v, tej, v tem finančnem obdobju, ampak tudi v naslednjem, se mora povečati. vedno manj je investicij v infrastrukturo. Kakšen pa je namen zelene knjige o TNT? Namen je ta, da se pripravi prihodnja razprava glede naložb v infrastrukturo. In te naložbe morajo biti naložbe v inteligentno infrastrukturo. Zame namreč inteligentna infrastruktura pomeni, zmanjševanje emisij pomeni tudi omogočanje bolj učinkovite rabe sistema in to je pomembna točka za prihodnje politike, tako tega parlamenta kot komisije. Gospod predsednik, Predvsej sem se že oddaljil od tega, kar je v moji pristojnosti in sicer v tem smislu. Jaz sem javni uslužbenec, nisem politik in dobro poznam komisijo oziroma sem v službi komisije in preprosto ne morem povedati točno, kakšne bodo prihodnje politike komisije. To bo namreč politična odločitev. Mi bomo svetovali komisarjem in podpredsedniku in potem lahko samo zagovarjamo svoje odločitve. In na številna vprašanja vam danes ne morem odgovoriti. Lahko vam povem, kakšne so moja navodila danes. In tako je to. Se pravi, boste poslušali tistemu, kar bomo mi rekli. Ja, seveda, ampak poslušal bom tudi podpredsednika komisije, gospoda Tajanija. Mogoče je najbolje, da se vrnem na nekaj konkretnih točk, ki ste jih izpostavili. Glede prihodnje zakonodaje, glede teže in dimenzij glede tyva, se pravi preverjanja tehničnih pregledov vozil. Mislim, da to ni v delovnem programu sedanje komisije. Ampak bo to delo prihodnje komisije. Glede akcijskega načrta in šestih mesecev za letališča, gospod Elka Drav, mislim, da vam bo moral dati odgovor kasneje, vam osebno, ne morem dati splošnega odgovora. Glede internetizacije zunanjih stroškov, tudi tukaj ne morem dati konkretnega odgovora, gospa Lichtenberger. Slišal sem, da bo Patrik Udu prišel sem in EASA je preučevala sisteme za varnost otrok, za otroške sedeže. In mislim, da vam bo on lahko povedal kaj več o rezultatih študije. Vse, kar sem prebral o tem, sem prebral iz časopisov, tako da bo moral to še preveriti. Celoti pa se strinjam z vami. No in Patrik Kudu in jaz sva bile skupaj v ZDA prejšnji teden in govorili smo tudi o utrujenosti pilotov. Kot rečeno, s to zakonodajo se bo ukvarjala naslednja komisija v prihodnjem mandatu. Še vedno imamo pred seboj tudi predlog o čezmejnih kršitvah. Ta predlog imamo še vedno na mizi in kot evropski državljan lahko samo rečem, držimo pesti, da bo Lizbonska pogodba ratificirana in da bomo lahko to obravnavali na drugačen način. Glede Galileja lahko potrdim, da sporazum pri katerem sem tudi sam sodeloval, omogoča delovanje tudi tretjega centra. Gre za vprašanje stroškov in za to, kdo plačuje za stroške. Upravičujem se, da sem se mogoče narobe izrazil v zvezi s koordinatorji. Predlog, ki ste ga videli v prejšnjem sklicu, tega bo potrdila komisija. Gospod Seki bo imenovan za novega koordinatorja, tako kot ste se dogovorili. Dva koordinatorja ne bosta imenovana, ker žal Karla Van Mirta in gospoda Balaša ni več, pač nista več na voljo. Kar zadeva pogajanja s tretjimi državama, vas o tem tudi redno z državami, tretjimi državami vas o tem tudi redno obveščamo. Ne bom sedaj eh, navajal podrobnosti o pogajanjih z Mehiko, imamo so še v teku razprave, potem pogajanja s Kanado, smo v drugi fazi pogajanj z ZDA, pripravljamo pogajanja z balkanskimi državami in torej vas bomo redno obveščali o eh, dogajanjih, gospa Tikal. Gospa Bival, ne bom se ukvarjal sedaj s vprašanjem obnovljivih virov energije. Mislim, energije, mislim, bi me potem bili prisiljeni poslušati še eno celo uro, ampak načeloma se strinjam z vami, da moramo pritiskati na, tem, na to področje, da se razvijajo inovacije, inovacije, inovacije in eh, da se tudi več eh, finančnih sredstev namenja temu. Ampak nasplošno, dovolite mi, da povem tako. Eh, generalni direktorat Train se lahko pohvali z dobro zgodovino financiranja naprednih projektov. Imamo ogromno že dobrih projektov Galileo, sistemi za upravljanje letalskega prometa in tako. Imamo nekaj, kar nekaj dobrih primorov, primerov. Začne, začeli smo prvo z raziskovalnimi projekti, sedaj pa smo že v fazi, ko se uvajajo tehnološke inovacije v Evropski uniji. Torej imamo, res se lahko pohvalimo z dobro eh, zgodovino, res smo vodilni tukaj na področju inovacij, na področju transporta. Gospa Foster, popolnoma se strinjam z vami, da kar zadeva preiskave letalskih nesreč, eh, je treba močno in jasno razlikovati med organi, ki potrjujejo varnostne sisteme in organi, moramo ločiti te organi, in organi, ki preizkujejo nesreče. In pravilno ste izpostavili, da imamo določene vrzeli, pomankljivosti v evropskem sistemu za obveščanje, ne smemo pa nikakor zamešati teh dveh ločenih ulog. Moramo imeti, kako ste vi rekli, popolnoma neodvisne organizacije, ki preizkujejo letalske nesreče in torej vzpostaviti tudi, razmišljamo pa tudi vzpostaviti ene mreže, ki bi skrbela za to. Gospod predsednik, eh, mislim, da se lahko tukaj tudi ustavim. Vam bom še poročal o konkretnih eh, pobudah v programu za financiranje infrastrukture za vse evropske eh, mreže za spodbudo spodbudenje gospodarstva. Vsekako se zahvaljujem za, za ta zelo zanimiva vprašanja, o katerih bom poročal komisarju oziroma podpredsedniku Tajani. Hvala. Najlepša hvala, gospod Rojte. Kot sem eh, že rekel, takoj za našim sestankom imamo sestanek eh, koordinatorjev. Nimam ničesar pod točko razno. Rad bi vas samo obvestil, da bo naslednji sestanek našega odbora 1. septembra, to je torek 1. septembra ob 3. popoldan. In bo prešlo v, na 2. september, za katerega upamo, da bo z nami tudi generalni sekretar EASE. E. In torej vsem uh, zaključujem sestanek uh, odbora, zahvaljujem se vsem, tudi tolmačem in eh, razglašam, da je sestanek zaključen. Koordinatorji pa seveda ostanete tukaj 5 minut odmora potem pa začnemo ob